Eh, tudi v carinski uniji eh, ostaja še nekaj problemov. Ti problemi bodo sedaj, po moje, eh, tudi rešeni z novim elanom. Hvala lepa. Hvala lepa, s tem je ta razprava zaključena. Jutri bomo glasovali o tem poročilu ob 12. Kolegice in kolegi, naslednja točka na dnevnem redu pa je poročilo gospe Ester Delange o zakonodaji Evropske unije z področja ohranjanja biotske raznovrstnosti poročevalka gospa Delanka ima najprej besedo za štiri minute. Dank u wel, voorzitter. Eh, via dit eigen initiatief. Najlepša hvala, gospod predsednik. To je samo inicijativno poročilo, ki ga je Evropsko eh, parlament spisal, da bi opozoril o biotski raznovrstnosti, o bogatstvi naših vrst, vrst Tah, govorimo o 70 odstotkih dvoživk, 20 odstotkih sesavcev in tudi o metuljih, o sladkovodnih ribah. Veliko odstotkov je ogroženih in ta um, izguba se dogaja hitraje. To ni vprašanje le uh, um, biotskih vrst, ampak tudi morale in etike. Nekaj moramo postiti našim otrokom in s, kakor je tudi uh, ekonomsko pametno, da vlagamo v biotsko raznovrstnost. Kajti s tem bomo imeli čisto vodo, imeli bomo tudi možnost uh, uh, um, hranjenja CO2 in. Slabšanje ekosistemov nas stane 50 milijard evrov letno in ta račun je vsak dan višji. Uh, to, da bi ta proces ustavili, nam ni uspelo. Najprej smo hoteli ustaviti uh, izgubo biotske raznovrstnosti do leta 2010 in tega, dosega, tega cilja nismo dosegli. Sedaj se treba zastaviti cilje za leta 2020. Seveda je to vprašanje politične volje. E, tukaj imam nekaj specifičnih predlogov, naprimer, da ustavimo. Uh, pristop samo do svojega lastnega vrtička. Tukaj moramo zastopati integriran pristop. In tukaj ne gre le za okoljsko politiko, gre za vprašanje tudi ribiške politike, politike podeželja, kmetijske politike in tudi drugih politik. Tukaj moramo uh, dejansko narediti določen napredek. Postavljajo se določene priložnosti, naprimer, da si pogledamo storitve, ekosistemske storitve, ki jih zagotavljajo. Tudi moramo pogledati, kateri kmeti uh, izvajajo trajnostno kmetijsko politiko. Prav tako moramo vedeti, da sta tukaj ekonomija in ekologija področje, ki gre sta z roko v roke. S tem bomo ustvarili več zelenih delovnih mest v Evropi. Obro, območja, um, Natura 2000 moramo bolj koordinirati. Tukaj potrebujemo čez mejni pristop, ki ga trenutno še ni, kajti narava tukaj se ne ustavi na nacionalnih mejah. Prav tako tukaj potrebujemo več jasnosti, ko gre za izvajanje omrežja Nature 2000 v državah članicah. Tukaj se pojavljajo določeni problemi. Predsednik, tukaj podpiramo predlog komisije in napicijo komisije, ko želi zadržati izgubo biotske raznovrstnosti do leta 2020. To je vsekakor minimum naših ambicij. Prav tako pa je treba eh, v naše ambicije vključiti tudi ob, o, obnovo biotske raznovrstnosti prav tako se moramo bolj osredotočiti na biotsko raznovrstnost, na nacionalni in mednarodni ravni. Zato moramo na, o, na vrhu v Nagoj govoriti v en glas in jasno. Tu menimo tudi, da je treba izvajati ocene vpliva, ki so zelo pomembne, ne le zaradi ekoloških posledic, temveč tudi zaradi ekonomskih in socialnih posledic. To ni le izgovor, ampak le tako bomo imeli neko jasnost. Prav tako želimo videti dolo, nove politike, ki bodo išle iz uh, komisije, ko gre naprimer za tuje invazivne vrste. Če ščitite eno vrsto, morda s tem potem spodbujate drugo vrsto, živalsko vrsto. Prav tako vidimo tukaj naprimer rdeče veverice v Združenem kraljestvu, ki so jih nadomestile sive veverice. Tudi v Limburgu lahko vidite, da eh, so tukaj politike lis, eh, glede lisic šle na škodo drugih avto, eh, avtohtonih vrst. Zahvalila bi se uh, poročevalcem v senci za zelo dobro in plodno sodelovanje, ki je privedlo do sprejema tega poročila v odboru. Zahvalil bi se tudi komisarju poročniku, ki je sedaj v New Yorku, ki se bori za biotsko raznovrstnost, ampak upam, da ga bo komisar, up, degoht, ki je slišal vse to v svojem maternem jeziku, lahko predal to sporočilo tudi komisarju Potočniku. Hvala lepa. Eh, eh, ja. Hvala lepa. Sedaj dajem besedo komisarju deguhtu za tri minute. Uh, uh, Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani poslanci in poslanke. Gosp komisar Potočnik je ta hip uh, v New Yorku na razpravah Združenih narodov ob um, letu biotske raznovrstnosti, tako da boste razumeli, da se danes te razprave ni mogel udeležiti. Zato pa bom se jaz zahvalil gospede Lange, da je pripravila to zelo aktualno poročilo o zaščiti biotske raznovrstnosti in o izvajanju zakonodaje Evropske unije o naravi. To poročilo je resnično zelo aktualno, kajti nahajamo se na razpotju, kar zadeva politike o biotski raznovrstnosti in o zaščiti narave. Komisija z, drža, z poslanci deli globoko zaskrbljenost zaradi zelo hitrega napredka izgube biotske raznovrstnosti, ki jo povzročajo ljudje. Komisija se zaveda degradacije ekosistemskih storitev, ki jo zagotavlja, ki jih zagotavljajo biotska raznovrstnost in od katere smo odvisni vsi za naše preživetje. Odkar je, bila, odkar je bil sprejet cilj za leto 2010, smo sprejeli številne ukrepe, na katere smo lahko ponosni. Omrežje Natura 2000 se je razširilo in sedaj pokriva skoraj 20 odstotkov evropskega ozemlja in se še vedno širi tako na kopnem, kot tudi na morju vendar pa nam ni uspelo doseči cilja, da bomo zadržali izgubo biotske raznovrstnosti do leta 2010. Kljub temu, temu poskusu in kljub težkim um, pogojem ob uh, evropski krizi, uh, ekonomski krizi, smo sprejeli vizijo in cilje za leto 2020 ta odraža viloko, visoko ambicijo, namreč, da bomo zadržali izgubo biotske raznovrstnosti in um, ekosistemskih um, storitev do leta 2020 in jih tudi obnovili, kjer je to mogoče. Predsednik Baroso je v svojem govoru o stanju Evropske unije povedal, kako smo z, z, z, pridr, zavezani k temu cilju in da je treba sprejeti določene nujne ukrepe. Vemo, kaj so glavni cilji pri doseganju teh cilj, eh, tega cilja. Eden od ključnih problemov je ta politika, ki je zelo raznolika in eh, to pomeni oviro, kaj ti na koncu to pomeni, da ko so vsi krivi, ne morete najti krivca nikje, nikjer in ga ne morete nikoli določiti. To je čas metamorfoze v Evropske uniji, ko je, so številne evropske politike, ki vplivajo na biotsko raznovrstnost predmet preučevanja in predelave. Ta politika ima posledice za kmetijsko politiko, ribiško politiko in politiko podeželja. Torej smo na razpotju, kjer moramo nekako povezati vse te politike, sicer bomo zašli na napačno pot in nikoli prišli do končnega cilja, kot smo si ga zastavili do konca leta 2020. S tem ne bomo uspeli ohraniti biotske raznovrstnosti in to lahko privede do katastrofalnih posledic. Trendi biotske raznovrstnosti v Evropski uniji in na svetu so zelo zaskrbljujoči. Izgubljamo vrste in ekosisteme. Če bomo ohranili ekosistemske storitve, bo imelo to pomembne posledice tudi za razvojne cilje tisočletja in za boj proti podnebnim spremembam. Tukaj nas ne sme onepogumiti obseg tega izziva. Komisija vsekakor ni izgubila poguma in razvili bomo novo strategijo, kako bomo dosegli cilje, ki smo jih sedaj določili za leto 2020. Prav tako pripravljamo sporočilo o financiranju omrežja Nature 2020 o zaščitenih področji. Želimo bolje izkoristiti razpoložljiva sredstva, tako da bomo lahko tudi privedli do večjih koristi strinjamo se tudi z poročilom, ko povdarja, kako pomembno je izvajati to zakonodajo, brez uh, katere ne bomo dosegli teh novih ciljev. Veselimo se že razprav s poslanci, da bomo oblikovali svežen ukrepov, s katerim bomo lahko uspešno dosegli novo, nov cilj glede biotske raznovrstnosti in izkoriščam to priložnost, da se zahvaljujem poročilo Delange, ki odpira to razpravo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala, gospod komisar. Uh, gospod komisar, eh, sedaj pa dajem besedo gospe Lövin za odbor za ribištvo. Ja, eh, Najlepša hvala. Zahvaljujem se gospe Delange za delo, ki ga je vložila v poročilo. Naš odbor lahko podpre mnenje, ki dejansko podarja dejstvo, da obstaja določena skladnost med našimi politikami. Med 70 in 90 odstotki velikih rib je že uh, v nevarnosti zaradi izomrtja oziroma eh, prihaja do prelova. In eh, zato moramo to upoštevati. Pomorska območja so izjemno uh, pomembna, saj jih potrebujemo tudi zaradi absorpcije CO2. -ja. Uh, in eh, morska območja eh, predstavljajo pomemben člen v našem delovanju. In Evropska unija mora biti med najbolj glasnimi v Nagoji, ko gre za obrambo teh eh, načel, tudi ko oblikujemo skupno ribiško politiko. Naš odbor za ribištvo je izjemno zadovoljen s tem, da se tako poudarja urejanje pomorskega prostora in pa celovita pomorska politika. Teh sektorjev ne moremo obravnavati ločeno, če želimo doseči na cilj, namreč da upočasnimo izgubo biotske raznolikosti. To mora upoštevati tudi ribiška politika. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa eh, za politične skupine. Najprej eh, dajem besedo gospodu Seberju, minuto in pol za LS. Hvala lepa, čestitam poročevalki Delange za dobro poročilo, tudi vsem poročevalcem v senci. Torej številke in dejstva imamo na mizi, zapisani so v tem poročilu in jasno je, da smo moralno zavezani k ohranitvi biotske raznovrstnosti, prav tako pa imamo tudi ekološko in pa gospodarsko odgovornost. Sramota bi bila, če tukaj v prihodnosti ne bi bili uspešnejši. Eden izmed problemov je osveščenost državljanov. Ravno ko govorimo o Naturi 2000, lahko gotovimo, da smo v nekaterih mestih zelo uspešni, ko gre za vzpostavitev teh omrežij in ko gre za izvajanje. Uh, drugje, v drugih državah smo pa manj uspešni. Evropska komisija bi se morala osredotočiti na to, da se tukaj meri z enakimi merili. Številnih državljanov ne moti, da se ohranja biotsko raznovršnost, to razumejo, ne razumejo pa tega, da nekatere države zelo fleksibilno s tem postopajo, po drugih eh, strani pa so nekatere države preveč stroge. Tukaj bi morali ustvariti enaka merila, na ta način način bi dosegli tudi osveščenost eh, naših državljanov, tudi naši državljani bi sprejeli to politiko in zato prosim komisijo, da končno pripravi smernico, zato da bomo imeli enotno izvajanje te politike. Gospod komisar, eh, tudi vi prihajate iz države, ki je zelo stroga, ko gre za biotsko raznovržnost, po drugi strani pa se nam vedno znova očita, da nismo sposobni v Evropski uniji meriti za enakimi merili. Uh, Gospod Lajnen, dve minuti. Predsedujoči, komisar, gospe in gospodje, ne želim s, prstem, s prsti kazati na kakšno posebno državo. Mislim, da smo krivi vsi. Strategija za leto 2010 ni delovala in zato potrebujemo nove pristope za novo desetletje do leta 2020. Čez nekaj tednov bo potekala konferenca Združenih narodov o biotski raznovrstosti v Nagoji in upam, da ta ne bo predstavljala enakega razočaranja kot pa konferenca podnebnih sprememb v Kopenhagnu. Ne moremo si privoščiti novega neuspeha, ko gre za tako pomembno mednarodno konferenco eh, o biotski raznovrstnosti. Evropska unija lahko odigra pomembno vlogo, moramo se zauzeti za ambiciozen globalen program za ohranjanje eh, živalskih vrst in moramo tudi pokazati veliko spodbud pri financiranju te globalne pobude. Zato mora Evropska unija govoriti z enim glasom in ne z 27 različnimi jeziki. Na milijone evrov izgubljamo vsako leto zaradi izgube biotske raznovrstnosti in za nič cela dva odstotka finančnih sredstev za zaščito narave je tukaj evropski proračun zelo skop. V srednjeročnem finančnem načrtovanju moramo nameniti več denarja v te, v te namene za zaščito vrst pri nas. Kar se tiče solidarnosti Evropske unije za preostalim svetom, pa potrebujemo tudi takšen inštrument, da bomo nadomestili tiste vrste, ki jih eh, oduzamemo tretjemu svetu, naprimer za zdravstvene raziskave. Tete države tukaj potrebujejo kompenzacijo. Eh, to je tudi ključnega pomena za to, da bomo videli eh, biotsko raznovrstnost kot nekaj horizontalnega, ko gre za kmetijstvo, za pomorsko eh, politiko, za ribiško politiko. Vse to mora biti eh, v luči biotske raznovrstnosti. Tudi direktiva o tleh bi morala tukaj biti videna popolnoma novi luči. Torej, menim, da se mora Evropski parlament zauzeti za biotsko raznovrstnost, čestitam pa poročevalki za pripravljeno poročilo. Eh, Hvala lepa, gospod Garbrandi, dve minuti. Eh, Hvala lepa. Poročevalki želim čestitati za pripravljeno poročilo. Izhodišče je v bistvu zelo žalostno, v bistvu neuspeh obeh strategij, strategije iz leta 2000. Ta strategija bi bila morala ustaviti eh, izgubo eh, biotske raznolikosti. To je eh, bil res zelo velik neuspeh. Ne le, da je eh, hitrost izgube eh, sedaj eh, enaka praktično, ampak mi smo se obnašali kot. Eh, Eh, kura brez glave in nismo naredili tistega, kar bi bili morali. V nekaterih državah so dosegli določene uspehe, ampak to so drobni uspehi. Poglejmo si sedaj seznam ogroženih živalskih in rastlinskih vrst. Eh, Evropski svet je sprejel zelo pomembno izjavo, da bi vse to razložil. Prepričan sem, da bodo podobne lepe izjave sprejele tudi v Združenih narodih. Vendar pa eh, na terenu ljudi zapirajo oči pred realnostjo. Tudi eh, ribiči nekako pozabljajo na interese rib. Eh, tu so še ranljiva območja. Poglejmo, kaj se dogaja z. Eh, gozdovi. Eh, Veliko krat eh, se gozdove seka zaradi zemlje in zaradi izgube biotske raznolikosti pa izgubljamo tudi precej šni delež BDP-ja, 14 milijard evrov in 14 milijonov evrov. In uh, zato bo potrebno novo raznoliko biotske raznolikosti, ampak eh, ponovno bomo morali preučiti tudi skupno ribiško politiko, skupno kmetijsko politiko, pogledati si bomo morali eh, že obstoječe eh, sporazume o prosti trgovini in upoštevati, kaj določa prihodnost naših živalskih in rastlinskih vrst. Prave odločitve bodo morale biti sprejete, sicer bo do nove strategije ostale pirnati tigri, tako kot so to bile stare. In in papirnati tigri ne bodo nikoli izomrli, žal, ker jih preveč eh, proizvajamo. Ja, Hvala lepa, gospa Belje, dve minuti. Gospa Belje, dve minuti. Eh, letošnje leto je mednarodno leto biotske raznolikosti in odločili smo se, da bomo rešili trojno krizo. Eh, ta trojna kriza je medsebojno povezana, zato zahteva tudi eh, povezan in celovit pristop. Ekološka kriza vpliva tudi na gospodarski in socialni model. Zdaj se ukvarjamo z vsemi tremi krizami. Ampak vemo, biotska raznolikost nima svoje cene. E, e, Izginevanje vrst ima svoj strošek, ki vpliva na vse eh, ljudi, eh, ki vpliva tudi na eh, kulturo in dobrobit. 40 odstotkov svetovnega gospodarstva je odvisno od eh, ekosistemskih storitev in 60 odstotkov let teh je sedaj v zatonu. V 40 letih Eh, bo situacija neozdržna. Danes se izgublja 50 eh, milijard evrov na leto, 14 eh, tisoč milijard se bo izgubilo, vrče ne bomo nič naredili. Vse to je znano ukrepi eh, so tudi upisani v poročilo in zato upamo, da bomo podprli to poročilo jutri in se zahvaljujemo gospede Lange za delo. Kajti sedaj je prišel čas za ukrepanje, govorov je dovolj. Eh, težko je pa eh, pozabiti na neuspehe. Agencija ni ustrezno direktiva. Potem v svetu še, še vedno stoji omenjena direktiva potem eh, je bil, eh, bila zavrnjena tu, eh, tudi, zavrnjeno tudi priporočilo, da se pogojuje financiranje novih projektov z ohranjevanjem biotske raznolikosti. Moramo biti skladni v svojem delovanju, razumeti moramo, da moramo prevzeti obveznosti tako, da bomo ohranili naravni kapital, kajti to je tisti kapital, ki nam bo prinesel boljšo prihodnost. Hvala lepa. Pa dale minuto. Gospod predsednik, leta 2010, torej v letošnjem letu, ki je eh, leto biotske raznolikosti, nismo dosegli svojih ciljev kajti biotska raznolikost v Evropi in na svetu izginja in to je zelo zaskrbljujoče. Biotska raznolikost je bistvo božjega ustvarjanja in je naravni kapital sveta. Biotska raznolikost je izvor naše hrane, izvor sorovin in ravno tako je pomembna za zagotavljanje stabilnega podnebja. In zato je sedaj prišel čas, da nehamo govoriti o tem, ampak da začnemo konkretno delovati. Govoriti moramo z enim glasom. Komisija, države članice in ta parlament parlament, moramo sprejeti ambiciozni cilj, ki ga potem moramo tudi doseči. Ustaviti moramo izgubo biotske raznolikosti, oblikovati moramo tudi globalno vizijo, ki bo jamčila eh, varovanje ekosistemov. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Ferreira, eno minuto. Hvala lepa, gospod predsednik. Definicija ekološke mreže, ki naj bi bila skladna na evropski ravni in ki bi združila reprezentativne habitate, je nekaj, kar bi bilo potreben, vendar nezadovoljen predpogoj za eh, zaščito biotske raznolikosti tu se moramo soočati z določenimi nevarnostmi, eh, potem so tudi določena področja, ki jih moramo obnoviti. Imamo eh, okvir Natura 2000, nismo pa imeli ustreznih mehanizmov, da bi upravljali tista področja, ki jih je pokrivala Natura 2000 in zaradi tega je Natura 2000 bila manj učinkovita. Prav tako je eh, škoda, da so proračuni za biotsko raznolikost nižji od tistih za za eh, vojaške namene. In eh, vprašanje ohranjevanja biotske razolikosti mora biti vključeno v vse sektorske politike in Evropska unija lahko tu vpliva tudi na druge eh, države in lahko vpliva tudi na gospodarske politike, eh, na kmetijsko politiko. Veliko je treba še narediti v skupni kmetijski politiki. Hvala. Hvala lepa. Eh, Rozbah minuta står vi med en betænkning om biodiversitet der påpeger at vi skal passe. Najlepša hvala. V poročilu o biotski raznovrstnosti piše, da moramo skrbeti za svoj planet. Ne smemo vsega jemati kot samo po sebi umevnega. Ampak strinjam se s poročevalko. Skupna ribiška politika je moja tudi skrbeti za ohranjanje biotske raznolikosti, zato jo bo treba v določenih delih spremeniti. E, enako velja za skupno kmetijsko politiko. Ne moremo delati na enak način v prihodnje. E, ne moremo na enak način uporabljati pesticidov tudi industrija lahko pri tem odigra pomembno vlogo. Konkurenčni moramo ostati na svetovni ravni, istočasno pa moramo skrbeti za okolje. V tem morajo igrati svojo vlogo industrija, kmetijstvo in državljani. Vsi državljani se morajo zavedati pomena in morajo tudi vsak dan eh, prinesti svoj mali doprinos. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Gutierrez, eh, minuto in pol. Gente. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Leto biotske raznovrstnosti je leto, v katerem se dogaja veliko tragedij in zato govorimo veliko o tragedijah, eh, govorimo pa malo o rešitvah. Družba pa pričakuje od nas rešitve, pričakuje nove pristope k problemom. Najprej, Evropa se je razdelila v geografska območja, vendar pa bi morali imeti specifične politike za te geografske eh, e, regije, kajti vsaka nima enakih problemov. Zato potrebujemo mikropolitike. Bio, eh, raznovrstnost, biotska raznovrstnost je lokalna po svoje naravi, to je bistvenega pomena. Prav tako pa pozabljamo na opuščanje tal. Življenjski cikl živali zahteva posebno študijo in upoštevanje razpoložljivosti tal v, v področjah. Če se zasadijo posebna drevesa, potem se priselijo posebne ptice, določene ptice oziroma pride določen, eh, dolo, določeni insekti. Nihče ne govori dosti o izgubi insektov. Eh, zaradi eh, vedno revnejših tal. Kmetje so bistveni akterji, oni so tisti, ki kmetujejo, oni so tisti, ki vplivajo na habitat in včasih tudi usiljujejo svoj, svoj diktat in to moramo ostaviti v Evropi. Hvala lepa. Gospod Perelio Rodriguez, minuto 30. Najlepša hvala, gospa Delange, za eh, to pripravljeno poročilo. Če preberemo to poročilo, eh, smo lahko tudi eh, razočarani. Vemo, da je naše okolje zelo občutljivo. In če ne bomo ničesar naredili, bodo bodoče generacije nosile, eh, plačale ceno za stroške, ki jih eh, mi povzročamo. Če si sedaj pogledamo cilje, ki jih nismo dosegli, izgleda, kot da nismo imeli dovolj volje. Ne gre samo za vprašanje izvajanja in koordinacije, gre tudi za to, da nismo mogoče imeli dovolj eh, volje. Eh, širi cilji morajo vključevati tudi druga področja. Biotska raznolikost ni nekaj, kar bi lahko spravili v muzej in si to pogledali od časa do časa, ampak je to eh, nekaj, kar vpliva na vse. Če se en element v eh, spleto biotske raznovrstnosti podre, potem začno padati tudi drugi. Osiromašanje tal je en glavnih sovražnikov za prihodnost eh, biotske raznolikosti. Zavrniti moramo drugi odstavek, eh, eh, drugi del odstavka 67. Potrebujemo eh, ustrezno politiko tal, eh, to zahteva pravo eh, politiko in pravi pristop posameznih držav članic in eh, Evropska unija mora ustrezno eh, politiko sprejeti tudi na eh, evropski ravni. Gospod Eichhout. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospede Lange se zahvaljujem za njeno poročilo o biotski raznovrstnosti. Kajti ne, ne bo nam uspelo ostaviti izgubljanja biotske raznovrstnosti, če ne bomo začeli resno ukrepati. In to zahteva tudi gospode Lange. Zato podpiramo komisijo. In to zato, ker moramo zagotoviti, da bo do leta 2020 Eh, nekaj narejeno, da bo prišlo do počasnejše eh, izgube biotske raznolikosti. To pa pomeni spremembe. Potrebujemo drugačne strukturne politike, drugačno ribiško politiko, drugačno skupno kmetijsko politiko, drugačne oblike regionalnega razvoja. Vsem tem se je razpravljalo v okviru finančnih perspektiv. Gospod eh, Vandale in gospa Delange Eh, sta eh, govorila o tem in prepričan sem, da bosta naredila vse, da bomo spremenili tudi finančne perspektive. To bo pomenilo, da bomo na koncu imeli lahko prave učinkovite politike, sicer bo vse skupaj samo govorenje. Gospod Nikolson. Najlepša hvala, gospod predsednik. To poročilo zelo, zelo modro priznava eh, vlogo kmetov pri ohranjanju raznovrstnosti eh, in pri tem, da lahko prispevajo k dobrih okoljskim praksem. Eden glavnih argumentov v tej razpravi se osredotoča na odgovornost kmetov, kmetovalcev o tem, na to, kako morajo oni delovati v eh, skupno dobro. Prepričan sem, da moramo spremeniti naš pristop do tega vprašanja. Želim, da bi kmete spodbujali k temu, da bi bili bolj eh, angažirani na, eh, na področju kmet, okoljskih okrepov, namesto da se tako pozdra, poudarja na oskrižna skladnost. Način plačil, ki jih predlaga gospa Delanga, se mi zdi eh, zanimiv. Ne strinjam se s tistimi, ki, eh, ki pravijo, da potrebujemo direktivo o tleh. Mislim, da tega ne potrebujemo. Mislim, da imamo že dovolj orodij. Mislim, da se moramo soočiti z izzivi, z izzivi, ki jih poznamo na tem področju in prepričal sem, da bomo to tudi lahko naredili v prihodnih reformah. Hva, hvala lepa. Gospod Antonesko. Gospa Antonesko, pardon. Najlepša hvala. Tudi sama želim čestitati poročevalki gospe Ester Delanke za upravljeno delo, da bi lahko ohranili naravne ekosisteme, da bi stabilizirali eh, podnebje, da bi ohranili kvaliteto zraka in voda, eh, zagotovili eh, oskrbo s hrano ne smemo pozabiti na eh, biotsko raznolikost. Države članice in Evropska komisija, vsi skupaj moramo eh, delovati za to, da bomo ohranili ta pomembni kapital za razvoj človeštva. Eh, s pravimi pristopi bomo lahko pospešili uporabo alternativnih virov energije, obnovljivih virov energije in ohranili tudi pokrajino vsak lahko prispeva nekaj malega. Potrebujemo pa nove vire vlaganj. E, vlaganja so izjemno pomembna na tem področju. E, po drugi strani pa, moram, pa moramo preprečevati taka vlaganja, ki negativno vplivajo na biotsko raznolikost in spodbujati projekte, ki prinašajo dodano vrednost. Komisija naj poskrbi, da bomo imeli trajnostne eh, Eh, in okoljo prijazne projekte. Hvala lepa. Gospa Van Prepte, eno minuto. Hvala lepa, gospod predsednik. Lahko, vsi lahko vidimo, da se v Evropskem parlamentu strinjamo, kako nujno je ukrepati na tem področju. To je res. Ampak dotaknimo se srčike tega problema. Eh, okoljski program v okviru UNDP-ja eh, pravi, da investicije veliko pomagajo. En investirani evro prinese 17 evrov donosa. In to pomeni, da eh, vlaganja v biotsko raznovrstnost eh, prinašajo ogromno dodane vrednosti. Vendar pa si moramo upati. Eh, moramo si upati tudi spremeniti skupno ribiško, kmetijsko in strukturno politiko. V zadnjih letih smo videli veliko napredka na kmetijstvo, vendar pa še vedno nismo dosegli ciljev in jih še dolgo ne bomo. Kmetijstvo lahko prispeva k spodbujanju biotske raznovrstnosti, če se seveda želi tu ne gre eh, samo uh, za uh, eno urodje, ampak jih je veliko in sektori morajo nastopati skupaj. Hvala lepa, gospod Vojčiskovski, minuto. Gospa Frage Steves, ne vidim je. Gospa Karvaljo, minuto in pol. Gospod eh, predsednik, gospod komisar, pomen tega poročila podarja potrebo, kako zelo nujno je ukrepati na področju ohranjanja biotske raznolikosti. Eh, Žal mi je, da nam ni uspelo doseči cilja, ki smo si ga zastavili že leta 2001. Posledice izgube biotske raznolikosti bodo negativno vplivali na našo prihodnost in neposredno vplivajo na gospodarstvo. Ustrezna uh, uporaba zakonodaje Natura 2000 eh, bi zelo uh, pomagala pri doseganju ciljev. Eh, ohranjanja biotske raznovrstnosti. Države članice morajo prispevati k ustrezni eh, izvedbi tega okvira, ravno tako pa je vprašanja razno, eh, biotske raznovrstnosti treba vključiti v druge sektorje, kot je kmetijstvo, ribištvo in pa regionalni razvoj. Eh, treba je povečati proračun za znanstvene raziskave o okolju in biotski raznolikosti v osmem okvirnem programu, tako da se bomo lahko soočili z izzivi, ki še prihrajajo. Zato moramo imeti novi eh, glavni cilj do leta 2020 in to pa je ustaviti izgubo biotske raznolikosti v EU in na svetu. Hvala. mr president the song says all go. hvala lepa pesem pravi o vseh stvarnikovih bitih veliko stvarnikovih biti pa na žalost izumira in uh, pogosto je za to kriv človek. Zato je napočil trenutek, da končno unesemo nekaj razumnosti v to celotno vprašanje. Strinjam se z gospodem Lange in drugimi govorniki. Torej, trenutek je zelo aktualen. Gospodarski dejavniki so nezamedljivi, uh, eh, milijone denarja, torej procent GDP, BDP uh, eh, izgubljamo zaradi izgube biotske raznovrstnosti. Uh, Če bomo zaščitili biotsko raznovrstnost, nam to lahko gre k večjemu v korist. Ključno vlogo morajo igrati ribiči, kmetovalci, pa tudi izobraževanje. Hvala lepa. Gospod Sonik. Hvala lepa. Generalna skupščina Združenih narodov je odločila, da bo leto 2010 leto biotske raznovrstnosti. Z tega vidika bi se morali zauzemati za globalno kampanjo za povečanje osveščenosti, ko gre za zaščito biotske raznovrstnosti. Glede na raziskave iz eh, lanskega leta pa samo zelo malo evropejcev ve, kaj sploh je biotska raznovrstnost. Zato bi morali državljanom približati naše dosežke. Vsa prizadevanja bi morali usmeriti v to, da ne bomo še naprej izgubljali biotske raznovrstnosti. Mi imamo tako imenovane dneve dediščine, In v glavnem gre tukaj za arhitekturno dediščino. Morda bi komisija lahko organizirala tudi dneve dediščine, ko gre za biotsko raznovrstnost. Konferenca v Nagoji je pred vrati in mislim, da bi Evropska unija morala predstaviti jasno stališče, ko gre za zaščito biotske raznovrstnosti in ta mora presegati leto 2013 to stališče je, je lahko ima opraviti, bodi si financiran, eh, se lahko tiče bodi si financiranja ali pa skupnih akcijskih načrtov. Gospa Klas je naslednja. Hvala lepa. Z velikim darom narave moramo ravnati odgovorno in eh, tudi gospodarstvo mora biti takšno, da bo poskrbelo za ohranjanje biotske raznovrstnosti. To ne sme biti v protislovju. Eh, integrirano gospodarstvo ustvarja habitate. To lahko vidimo tudi v moji državi, naprimer v vinogradniških območjih. Mm, vrsta metulja Apollo tukaj upada, saj eh, živi v divjem okolju in ne v eh, obdelanem okolju. Prav tako moramo poskrbiti za to, da se ne bodo širili škodljivci, ki škodijo biotski raznovrstnosti in zato potrebujemo tudi posebna sredstva in pa izobraževanje za kmetovalce. To nam lahko uspe za skupno eh, kmetijsko politiko. Veliko mm, zakonodaje smo že sprejeli na tem področju in eh, nekatere zmete zakonodaje je potrebno še preizkusiti, prav tako ugotavljamo, da se ta zakonodaja ne izvaja enakomerno po vsej Evropski uniji. Potrebujemo enotno izvajanje in pa enotni nadzor in potem zaščita tal. Države članice bi lahko že sedaj uh, začele s tem. Spoh ni potrebno, da čakajo na Evropsko direktivo. Gospod Tabajdi, eno minuto. Hvala lepa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 Ehm, po eni strani financiramo dejavnosti, ki uničujejo habitate ptic, zato imamo tudi mačarski rek, torej da desna roka ne ve, kaj počne leva. In zato je pomembno, da pri prenovitvi direktive Natura 2000, pri skupni kmetijski politiki in pa pri sprejemu novih, direkt, nove direktive o vodah eh, nikoli ne izgubimo izpred oči biotske raznovrstnosti. Gospa Plan, hvala lepa. To poročilo je izredno pomembno, eh, zato čestitam poročevalki. Želela bi povedati nekaj o ključnem inštrumentu za zaščito biotske raznovrstnosti. In sicer govorimo o omrežju Natura 2000. 18 odstotkov eh, evropskega ozemlja pokriva ta program. V Romuniji 17,9 odstotkov ozemlja. Komisija je ocenila, da bi stroški za upravljanje omrežja Natura 2000 znašajo približno 6 milijard evrov. To je v bistvu cilj, ki ga moramo doseči. Če želimo zaščititi biotsko raznovrstnost, potem mora komisija v ta namen nameniti tudi dovolj sredstev, ko gre za nov finančni okvir do leta 2014. In eh, prav tako moramo oceniti trenutne programe financiranja, če želimo resnično do leta 2010 ustaviti izgubo biotske raznovrstnosti. Gospa Matera je naslednja. Hvala lepa. Kolegi, gospod komisar, ohranitev biotske raznovrstnosti je zelo aktualna tema, kajti nažalost eh, številni ljudje to vprašanje pocenjujejo. Veliko državljanov iz naših držav članic ne razumejo tveganja izgube biotske raznovrstnosti, ne poznajo posledice na okolje, na podnebje, na gospodarstva nasih, naših držav. Na nas je, da postane trenutna evropska zakonodaja učinkovita. Moramo najti tudi vire financiranja za zakonodajo biotske raznovrstnosti v Evropski uniji in prav tako moramo olajšati dostop na za projekte na lokalni ravni, eh, projekte, ki jih je menila tudi gospa Antonijsko. Prav tako moramo ohraniti zemljske in pa pomorske habitate, to mora biti prioriteta za vse države, članice. Prizadevanja je potrebno uskladiti. Tudi na lokalni ravni moramo določiti kriterije za ohranitev biotske raznovrstnosti. In ne nazadnje, Eh, Evropi moramo poslati močan signal za to, da bi izboljšali naša življenja, pa tudi življenja tistih, ki nam bodo sledili. Gospod Nikolesko. Mulțumesc, domnule președinte. Do... Hvala lepa. Želel bi opraviti Eh, opozoriti na zaskrbljujoče razmere, ki vladajo na tem področju. Študije so pokazale, da v Črnem morju eh, prihaja do izumrtja vrst. In eh, to lahko pripišemo izlivom v Črno morje na tone fosforja, organskih snovi, dušika se izliva v Črno morje. Študije nakazujejo na to, da čez nekaj let sploh ne bo več ribjih vrst v Črnem morju zaradi to vrstnega postopanja. Zato moramo to eh, uvrstiti na vrh dnevnega reda v Evropski uniji in zato pozdravljam to poročilo ter čestitam poročevalki. Hvala lepa, sedaj pa gospod Vočakovski za eno minuto. Hvala lepa. Želel bi čestitati gospe Delange za odlično poročilo. Razprava o biotski raznovrstnosti je izredno pomembna, vendar pa smo izgubili izpred oči neko ključno točko in sicer genetsko spremenjene organizme. Ti predstavljajo veliko grožno za biotsko raznovrstnost v Evropski uniji. Nimamo toliko genetsko spremenjenih organizmov, rastlin, ampak smo pod stalnim pritiskom, da bi dovoljevali vedno več genetsko spremenjenih organizmov in to je nevarna vizija kmetijstva, ki predstavlja resno grožnjo za biotsko raznovrstnost. Če bi se to povezalo z eh, masovno proizvodnjo genetsko spremenjenih monokultur, potem bomo prav gotovo zato morali plačati z izgubo biotske raznovrstnosti. Zato bi se morala Evropska unija braniti politično, kakor poznam eh, stališča posameznih eh, strank. Sedaj ni možno uvesti vse evropske prepovedi genetsko spremenjenih organizmov, lahko bi pa razmislili o ukinitvi subvencij za genetsko spremenjene organizme. Tega ne bi smeli podpirati z evropskim denarjem. Gospa Vertman je naslednja. Spoštovane kolegice in kolegi, biotska razvrstnost zadeva vse. Nujno je imeti zelo enovite direktive, tako da se bi borili proti biotski raznovrkosti in da bi tako zavarovali ekosisteme. Ta problem se ne ustavi na nacionalnih mejah. Zato pozivam Evropsko komisijo in nacionalne države, da poskrbijo za to, da se izboljša izvajanje omenjenih direktiv. In to mislim, da moramo storiti. Najlepša hvala. Are you here, Mr. Rossi? Gospod Rossi, ste tukaj? Grazie, presidente, onorevoli colleghi. La Hvala lepa. Biotska raznovrstnost kaže, ka, koliko imamo v biosferu različnih organizmov in to je seveda posledica dolgih evolutivnih procesov že več kot 3 milijarde let se organizmi prilagajajo življenju na Zemlji in nove oblike življenja se ravno tako še razvijajo v preteklosti. Vendar to ni le posledica um, razvoja, ampak prihaja do sprememb na genetskem področju. Bio biotska raznolikost je nekaj, kar zagotavlja življenje na našem planetu in predstavlja skupno dediščino, ki lahko prinaša človeku velike koristi. Kot osnova za nadaljne raziskave, s katerimi se bomo lahko naučili več. Eh, trajnostna uporaba eh, flore in faune v zdravstvene namene, vse to je bistvo za to, da biotsko raznovrstnost ohranimo tudi po letu 2010. Gospod komisar, imate besedo. Let me... Spoštovani gospod predsedujoči, najprej mi dovolite, da se odzovem in odgovorim na nekaj aktualnih vprašanj, ki so mi bila zastavljena, potem pa bom podal zaključek tej razpravi. Najprej, ko govorimo o splošnih pravilih na področju biotske raznovrstnosti, naj omenim, da Evropska komisija sodeluje z deležniki in tudi z državami članicami. Na tako bomo oblikovali smernice, a na področju določenih eh, porečij, eh, vetrne energije, ravno tako pa bomo pripravili sporočilo, ki bo govorilo o področju Natura 2000. Potem pa nova strategija na področju biotske raznovrstnosti. Lahko povem, eh, da bomo okrepili sodelovanje na področju ključnih evropskih politik, ki zadevajo biotsko raznovrnost, potem ribiško politiko, kmetijsko politiko in regionalno sodelovanje. Tako da bomo imeli zelo merljive in ambiciozne cilje, ki jih bomo lahko dosegli in da bomo to naredili do leta 2020. To bo strategija, ki jo bomo pripravili in Evropska komisija eh, bo to strategijo zelo kmalo objavila. Potem varstvo tal. Predlog Evropske komisije za okvirno direktivo na tem področju pa bo pomenil to, da bomo odpravili vrzel, kar zadeva izvajanje, e, trajnostni okvir delovanja in lahko povem, da se tukaj popolnoma strinjam z vami, ko pravite, da ima okoljske posledice zelo slaba in e, netrajnostna izraba tal. Zato bomo poskrbeli za to, da bomo izvedli pritisk na svet in da bomo naredili korak naprej. Potem pa še tole. Naj omenim, da je zelo dobro, da sem danes večer videl, eh, da Evropski parlament tukaj zastopa isto stališče kot Evropska komisija, da moramo obnoviti ekosistem, poskrbeti za ustrezno biotsko raznovrstnost. Ravno tako pa menim, da je res dobro, da moramo eh, doseči cilje na področju biotske raznovrstnosti do leta 2010. Zelo jasno sporočilo smo podali v resoluciji. Ne smemo si privoščiti, da nam bo ponovno spodletelo. Ne moramo reči, da leta 2010 2020 nismo uspeli, eh, da nismo zaustavili upad biotske raznovrstnosti na ravni Evropske unije. Na koncu omenim še tole. Poslanke in poslanci imamo zelo dobro kampanjo na področju biotske raznovrstnosti in to je leto biotske raznovrstnosti. Vsi eh, smo skupaj in samo skupaj bomo lahko zagotovili to, da ne bo prišlo do upada biotske raznovrstnosti, da bomo zavarovali naše življenje in to bom tudi posredoval pristojnemu komisarju, gospodu Potočniku. Kot veste, je v tem trenutku v New Yorku, kjer poteka zelo pomembna konferenca, ki eh, ravno obravnava omenjeno problematiko. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Dank u wel, voorzitter. Ik wil de collega's eh, bedanken voor hun eh, inbreng vanuit allerlei invalshoeken. Najlepša hvala pročevalka ob koncu, gospa Delange. Hvala vsem, ki ste spregovorili v tej razpravi. To je zelo pomembno vplivalo k naši razpravi. Pomeni, da bomo imeli celovit pristop, da bomo vključili te politike. Evropski komisar je rekel, da bo to prednostnega pomena, da bo te komentarje upošteval v strategiji. Upam, da bo to res spoštoval in da bo ta strategija čim bolj jasna, da bo ravno to sporočilo, ki sem ga sama posredovala, da morajo stolovati države članice, sprejeto. In kmetijska politika je bistvena. Veliko smo o tem že že povedali. To je sektor, ki prispeva k 50 odstotkov površine skupnosti, kar pomeni, da moramo zagotoviti ustrezno upravljanje. Ista velja za gozdarsko politiko in tudi ribiško politiko. Integracija vseh politik eh, mora postati eh, realnost. Ravno tako moramo to podpreti s finančnimi sredstvi. Moramo imeti dovolj denarja, da bomo lahko učinkovito izvedli omenjene politike. V preteklosti je bila politika preveč razdrobljena. Osredotočili smo se samo na en finančni rezultat. Sedaj pa moramo imeti bolj celovite politike, tako da ne bomo imeli uh, samo razdrobljene politike, ampak bomo ubili dve muhi na en mah. Mislim, da lahko naredimo korak naprej, da se odmaknemo od tega razdobljenega pristopa, kar pomeni, eh, da bomo imeli zelo dobre finančne rezultate, pa tudi rezultate, ki bodo uspešni na drugih področjih. To je zelo pomembno povdariti, recimo sestanek v Nagoji, ki je govoril o varstvu tal, je bil zelo pomemben prispevek k tej strategiji. Potrebujemo res dobre in usklajene politike. Ravno tako menim, da moramo zavarovati naše vere, zavarovati moramo tla na ravni Evropske unije. Ampak homogen eh, pristop eh, tukaj ne bo ustrezen. Ne na zadnje varstvo tal in erozija eh, sta zelo različni problematiki, recimo če upoštevamo skandinavske države, Grčijo ali pa preostali del Evrope. Ravno zato moramo poskrbeti, da imamo diferenciran pristop, ker je to nujno. Ob koncu predsedojoči še tole. Govorili smo o javnem financiranju, o javnem posegu in javnih politikah. Nismo pa govorili o dejanjih, ki niso eh, družbeno odgovorna. Tudi o tem se moramo pogovoriti. Potrebujemo ustrezne politike, tako da imamo vzdržne načine proizvodnje in eh, da bodo to lahko potrošniki ustrezno plačevali. Samo na tako bomo lahko napredovali. You, Najlepša hvala, gospa Delange. S tem smo zaključili to točko na dnevnem redu. Hvala vsem, ki ste prispevali in pa sedaj bomo imeli naslednjo točko, to so enotni govori.